Kolegice in kolegi, zapisnik če res našteje in spet jih besedil so na voljo. Zanima me, ali imate kakšne pripombe k zapisniku včerajšnjega zasedanja. Če ne, je zapisnik sprijet. Zdaj pa prehajamo k obrazložitvam glasov. Dragi kolegice in kolegi, prosim za nekaj miru. Prosim za tišino, nekateri bi želeli namreč spregovoriti. Prehajamo torej na vrč zložitve glasov. Začenjamo z, poročilo, z poročilom gospoda Landsbergisa, carinske dajatve na ZBGO s poreklom iz Ukrajine. Najprej ima besedo gospod Peter Jar za eno minuto. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Kako pomagati Vem, da je glasno. Kako pomagati državi, ki je v eh, težkih gospodarskih eh, težavah? Ko vidimo, da sredi teh gospodarskih eh, težav ogrožamo razvoj, socialni razvoj, lahko jim podamo roko s tem, da zgradimo in širimo gospodarske odnose In to je ta predlog. Ukrajini moramo dati možnost tudi gospodarstvo in omogočiti ter izboljšati gospodarske, trgovinske odnose z Evropsko unijo. Carine pač sodijo zraven. Majhna menšina je argumentirana nekoliko drugače. Jaz želim govoriti proti temu. Moramo pomagati Ukrajini in, in olajšati gospodarske odnose med Ukrajino in Evropsko unijo. Hvala, gospod Jar. Daniel Henen ima besedo za eno minuto. Gospod Henen. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Začudilo me, koliko ljudi je zdaj pripravljenih eh, neposredno delovati za Vladimirja Putina in se imenujejo uh, patrioti in nacionalisti v svojih državah, zdi se, da eh, razmišljajo, da je eh, sovražnik mojega sovražnika moj prijatelj in eh, se zauzimajo za neko ideologijo, ki je proti vrednotam Evropske unije. Jaz mislim, da je Evropska unija ni demokratična, ampak to ni vprašanje, s katerim se ukvarjam. Gre za Ukrajino, v kateri ljudje imajo pravico, da živijo v demokratičnem eh, večstrankarskem eh, sistemu in kjer država ne nadzoruje posameznikov. To lahko seveda spodbujamo tudi brez spodbujanja Evropske unije, sam sem kosmopolitanski, odprt in tukaj nimam nobenih simpatij z putinizem. Hvala lepa, gospod Henen. Gospod Briva je na mojem seznamu, vendar ga ne vidim v dvorani. Gospod Luke ima besedo. Izvolite. gospa predsedojoča. Nisem sodeloval pri glasovanju zaradi tega, ker mi niste dovolili besede, ko sem podal postopkovno vprašanje. V 41. členu v prvem ustavku poslovnika piše, da eh, parlament mora ugotavljati finančne očinke pravnih aktov. Eh, finančnih posledic tega pravnega akta nismo v številčici, parlamentarci niso videli, o kakšnih finančnih eh, učinkih glasujejo predlog komisije, ne zajema nobenih stroškov eh, finančnega bremena za Evropsko unijo. Poročilo poročevalca ne zajema nobenih podatkov o tem, kakšne finančne posledice bo imela odpoved eh, carinskim dejatvom na Evropsko unijo. Oglasil sem se k poslovniku in niste mi dali pravice oziroma krštili ste moje pravice in to ni bilo prav kar pomeni, da niste upravili svoje vloge kot eh, predsedujoča temu zasedanju. Zavedati se morate, da parlament sprejema odločitve, ne da bi vedel, kakšne finančne posledice bo ta odločitev imela. Hvala lepa. Nadaljujemo z poročilom Petrija Srvame v zvezi z razrešnico za evropske regulatorje za elektronske komunikacije. tukaj imam. Zahteva za obrazložitev gospe Eme McLaughlin. Je v dvorani? Ne. Potem nadaljujemo s poročilom gospoda Dojča o razrešnici za Evropski svet in svet. Gospod Peter Jar ima ponovno besedo. Eva, gospa predsedujoča, vesel sem, da je parlament danes eh, sprijel sklep, da Evropskega sveta ne razreši, mu ne poda razrešnice. Ta teden smo imeli proračunske razprave in tudi, če to neposredno ne sodi k temu, bi še enkrat pozval svet, da odpravi zamude pri plačevanju prispevkov držav članic. Zdi se mi neprimerno biti član Evropske unije in kot eh, član ne plačevati članarine, to se pravi prispevkov. Seveda je treba poskrbeti za sprejem ustreze zakonodaje, pomembna naloga pa je tudi pravočasno in točno plačevanje prispevkov. Samo tako bo Evropska unija funkcionalna. Hvala lepa, gospod Jar. mislim, smo prišli do konca seznama govornikov, ki so želeli obrazložiti svoj glas. Zapisnik zasedanja bo pripravljen in bo dan v sprijem na naslednjem zasedanju, če nimate nobenih vprašanj, je to sprijeto resolucije, ki so bile danes sprijete, bodo prav tako objavljene s tem.